študija je pokazala, da bi prislužili 33 milijard, oni pa 18 milijard, če bi imeli tak dogovor. Hvala. Vielen Dank, Herr Kollege. Najlepša hvala, kolega Kelly. Sedaj pa zopet dajem besedo komisarju de Guhtu.